Guten Morgen, guten Morgen. Dober dan, dobro jutro, kolegice in kolegi, prisrčno dobro došli na sej našega odbora. Danes vas je precej več prisotnih, kako včeraj popovdne, no, ampak danes ni več ponedeljek, temveč je torek do povdan. Torej, prisrčno dobrodošli vsi, ki ste prišli na to maratonsko sejo glasovanja o zelo pomembnih dosjejih, o katerih smo razpravljali v preteklosti. Danes bomo o njih odločali tukaj v odboru. Upam, da ste vsi prinesli seboj glasovalne kartice, kajti vedno znova postane nujno kakšno glasovanje preverjati elektronsko. Vsi tisti, ki ste šele sedaj to ugotovili, boste morali si še pridobiti kartico ali tisti, ki jo že imate, boste morali vtakniti v stroj. Dobro, videti je, da smo pripravljeni. Točka desetdnevnega reda, mednarodna trgovinska politika v okviru zahtev glede podnebnih sprememb. Gre za mnenje, ki sem ga v imenu odbora pripravil jaz. Tukaj imamo 33 predlogov sprememb. Najprej je predlog spremembe ena, kdo je za? Kdo je proti? Kdo se je zdržal? Sprejeto. Predlog spremembe dva, tukaj glasujemo po delih. Prvi del, kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. Številka tri, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo, dobro, preverjamo, predlog smembe tri. Glasovanje je zaključeno. 32 za, 17 proti, torej smo sprejeli. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani 5 za, proti, vzdržani sprejeto. Številka 6 do je za, proti, vzdržani zavrnjeno. 7 za, proti, zdržani, sprejeto. 8, kdo je za? Proti, sprejeto, oprostite, zdržani, zavrnjeno. Številka 9, za? Proti, zdržani, zavrnjeno. 10, za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Številka 11. Jolanta Emilija Hibner, avtorica za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Številka 15, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Številka 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12 za proti, zdržani, zavrnjeno. 14 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Številka 18 za, proti, zdržani. Mislim, da moramo to preveriti. Torej, glasujemo o predlogu spremembe 18, glasujmo. Glasovanje končano. Zavrnjeno. Številka 19 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Številka 20 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 21 za. proti, vzdržani, sprejeto, 22, 22 za, proti, vzdržani, sprejeto, 23 za, proti, vzdržani, sprejeto, vzdržani, sprejeto. 24 glasujemo po delih. Prvi del. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Drugi del. Kdo je za? Proti. Proti. Vzdržani, sprejeto. 25 za. Proti. Vzdržani, sprejeto. 26 za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 27 za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 za ustno deponilo. Za, proti, vzdržani, sprejeto.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 glasujemo elektronsko o celotnem predlogu resolucije. Glasujemo. Glasovanje je končano. 49 za, 2 proti, 3 je vzdržani. S tem je ta resolucija sprejeta z veliko večino. Jutri bo o njej glasoval uh, odbor za trgovanje. Gospod Embelo. Gospod predsednik, nekaj bi rekel v zvezi z glasovanjem o Eh, predlogu sprememb 3 nisem uspel eh, utakniti uh, kartice v stroj, vendar bi želel popraviti, glasoval sem za. Dobro, upam, da sedaj glasovalni stroj deluje, kajti potrebovali ga boste. Dobro, hvala. Dodali smo še en glas k tretjemu predlogu sprememb. To je bilo prvo glasovanje, sedaj bomo nadaljevali s naslednjimi ukrepi. To je enajsta točka dnevnega reda. Ukrepi EU na področju iskanja in pridobivanja nafte v Evropi. Tudi tukaj imamo cel seznam predlogov sprememb. Predlog spremembe začeli bomo z osmim. Eh, Zebrd Lize, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto številka 9, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 10 za, proti, zdržani, sprejeto. 11 za, proti, zdržani, sprejeto. 12 proti, za, proti je zdržani sprejeto. 13 za, proti zdržani sprejeto. 14 za, proti zdržani zavrnjeno. 15 proti zdržani sprejeto. Sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdržani. Sprejeto. 20 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 21 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 22 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 23 za. Proti proti, zdržani sprejeto. 24 za, proti, zdržani sprejeto. 25 za, proti, zdržani sprejeto. 26 za, proti, zdržani zavrnjeno. ustno dopolnilo k prvotnemu besedilu. Glasujemo za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 27 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 29 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 31 za. Devetindvajset in enaintrideset smo skupaj izglasovali, dvaintrideset za, proti, zdržani, zavrnjeno, osemindvajset za, proti. Zdržani. Zavrnjeno. 30 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 33 za. Proti. Zdržani. Spreto. 34 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 37, Vajs Gerber, kdo je za? Proti? Zdržani? Zaprnjeno. 36, za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 36 je amandma. Preverjamo. Glasujemo. Glasovanje je končano. Zavrnjeno. Zavrnjeno, sem se zmotil, da. 35 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 38 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 39 za. Proti. Zdržani sprejeto. 40 in 41 glasujemo skupaj za. Ne, ločeno. 40 je amantma. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. 41 za proti zdržani sprejeto. 42 za, proti zdržani sprejeto. 43 za, proti zdržani sprejeto. 44 za, proti zdržani sprejeto. Sedaj glasujemo o vodnih izjavah. Številka ena, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Dva, za? Proti, zdržani, sprejeto. Tri, za? Proti, zdržani, zavrnjeno. Štiri, za? Proti, zdržani, zavrnjeno. Zdržani, sprejeto. Pet za, proti, zdržani, sprejeto. Šest za, proti, zdržani, sprejeto. Sedem za, proti, zdržani, zavrnjeno. Dobro. To so bili vsi predlogi sprememb, sedaj pa dokončno za glasovanje o predlogu resolucije elektronsko glasujemo. Glasovanje je končano ali konec glasovanja. 46 za, 8 proti, 3 zdržani. Čestitke avtorjem tega mnenja o iskanju in pridobivanju nafte v vodah Evrope. To je zelo pomembna tema. Sedaj prehajamo na 12. točko. tagesordnungspunkt 12. Torej, točka 12 dnevnega reda, poročilo Martin Kalanen, standardi emisijskih vrednosti za nova, lahka tovorna vozila. Zu was? Und wie ist da die Prozedur?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 Consolidated Amendment 1, konsolidirani amandma 2 in 3, Consolidated 9 skupaj s Consolidated 10, potem Consolidated 5 skupaj s Consolidated 6, Consolidated 4 eh, in vsi amandmaji v zvezi s členom 1, drugim odstavkom. Hvala. Ja, Eh, to smo dobili. Zeleni eh, prosijo za poimensko glasovanje. Po poslovniku to ni problem, če se vsi strinjamo. Če pa se ne strinjajo vsi v odboru, potem ne bo šlo tako, kot želijo zeleni. Monday obratno, kot sem vam pravkar povedal, če je četrtina članov, to je 16 članov, eh, za, potem bomo tako glasovali poimensko. Torej sprašujem, kdo je za, ustanite, eh, da bi poimensko glasovali o naštetih predlogih sprememb.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 Rebeka, v mojem seznamu to še ni opisano, bomo poskušali biti pozorni, ampak če bom na kaj eh, pozabil, prosim, da me opozoriš, da moramo poimensko glasovati. Dobro, začnimo dolgo glasovanje danes, celo Elmar Brok je prišel danes glasovati, čeprav z malce zamude, to že ima neko težo. Dobrodošel, Elmar. Dobro. Začenjamo z eh, amantmaj ITRE. Ena, Chris Davis. Zanima me. Pardon. Želel sem samo vedeti, če je gospod Brok vedel, 11 let sicer že sedi tukaj, ampak vseeno dobrodošli. Taki eh, težko kandekorniki želijo eh, glasovati v lahkih stvarih. To je pač eh, narava, eh, človeška narava. Dovolj s komentarji, torej začnimo glasovati. ITRE ena, amantma, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Potem imamo konsolidirani eh, predlog spremembe 1. Tukaj bomo glasovali poimensko. Glasujemo. Äh, Bomo počakali, da gospoda, gospod Pirela še ustakne svojo kartico. Konec glasovanja. 23 za, 36 proti, en zdržani glas zavrneno. Potem člen ena odstavek ena oziroma 55 predlog spremembe za, proti, zdržani, zavrnjeno. 59 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 56, 57 in 58, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. 60 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o konsolideranem predlogu spremembe 9. Glasujemo poimensko. Glasujemo. Glasovanje je končano. 32 za, 27 proti, en zdržani glas. Sprijeto. Also die Technik funktioniert tehnika deluje. Sedaj pa glasujemo o. Na tretji strani nadaljujemo. 74, Weisgerber, Grostet in drugi, kdo je za? 74. predlog spremembe, v njem glasujemo. Tretja stran, kdo je proti? zdržani. Bomo preverili se poimenskim glasovanjem. So abstimmung beendet. Konec glasovanja. 29 za, 31 proti. S tem zavrnjeno. 75 za. Tudi poemensko moramo glasovati, pravite. Ne, ne drži. Kdo je za? Dignite roke. Proti. Zdržani. Zavrneno. Itre 12. Itre 12 za. Proti zdržani, zavrnjeno. 78, 79, 80, 81, kdo je za vse te predloge sprememb? Proti, zdržani, zavrnjeno. 82 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 76 in 77 za, proti, zdržani, zavrnjeno. ITRE 13 za, proti, zdržani, spreto. TRAN 7 za, proti, zdržani, spreto. 3 in 83. ITRE 14 za, proti, zdržani, spreto. 84 za, proti, zdržani, spreto. Proti. Zdržani. Bomo preverili. 84. predlog spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Itre 15 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 85. 88, 91, 93, 30 in 316. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 86, 92. Za proti, vzdržani zavrnjeno. 89 in ITRE 17 za, proti, vzdržani sprejeto. 87, 90, 94 in 39 za, proti, vzdržani sprejeto. Preverjamo. Torej, gre za 87, 90, 94 in 93. Ponavljamo, kdo je za ta svežen, kdo je za. Kdo je proti? Vzdržani, sprejeto. 96 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 99 in 104. Za. 102 različno, torej samo 99 se popravlja predsednik, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. So, 98, 98, 100, 101, 102 in 103 za. proti, vzdržani, preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedemindevetdeset in ITRA osemnajst prvi del za proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 95. Grote. Za proti, vzdržanje, sprejeto. Tran 11 je brezpredmeten, tako da sedaj konsolidirani predlog spremembe 4. Poimensko glasujemo. konec glasovanja. 25 za, 37 proti, zavrnjeno. 105 vils za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 106 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. ITRE 18, 111 in 108 skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Gospa Weisgerber želi preverbo, torej preverjamo začetek glasovanja. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tesno, ampak zavrnjeno. Sedaj pa 109, 110 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Enaki 115, ITRE 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 114 za in 117 skupaj, pravi predsednik. 114 in 117 skupaj za, proti, vzdržani. Preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 112 in 118 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tran 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 113 Antonescu za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Proti? Vzdržani? Zavrneno. 113. Preverjamo. To želi gospod Weisgerber. Glasujemo. Konec glasovanja. ELS ima glas preveč. Eno kartico izreže, prosim. še vedno glas preveč, sedaj je, se lepo in prav, konec glasovanja. Zavrnjeno. 116 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 119, 120 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 124 in 127 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. ITRE 18 je bil tudi v tem prejšnjem sklopu. Tako sedaj pa 123 in 126 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. 121 in 128 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 122 in tran 12 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 125 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 129 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 130 in 131 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 132, 133, 134. Gardini, Valerian Berlato za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 136, ITRA 18 in 141 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 138 in 140 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. 139 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 137 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 135 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. proti, vzdržani, preverjamo. Glas pri S in D preveč. Še vedno. Tako, sedaj se lepo in prav, konec glasovanja, sprejeto. konsolidirani predlog spremembe 15 za proti vzdržanje sprejeto, bi rekel, ampak preverjamo. Glas S in D preveč. konec glasovanja. 37 proti 25, torej z veliko večino sprejeto.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 vzdržani, sprejeto. Konsolidirani predlog spremembe 13. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Mislim, da je bilo jasno, vendar pa preverjamo. 13. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Zavrnjeno torej. Sem imel srečo, ja. Ampak izgledalo pa je res, kot da je bila jasna večina. So fällt weg. Ja. Das ist abgelehnt worden, oder? Worden. Das ist ja. abgelehnt worden. So, ja, 144. Ja, Willst dafür? 144 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tukaj sta bila v tem sklopu tudi 150 in 151, tako da prehajamo na tran 13, pravi predsednik. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 152, 153, 154 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 155 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tran 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tran 15 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno, 16, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 17, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa konsolidirani predlog 14, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo. Konsolidirani predlog 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Poraz je težko priznati, vendar pa enostavno tukaj je to bilo zavrnjeno. Peti člen 158 za proti, vzdržani, zavrnjeno. ITRE 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 160 za, proti, vzdržani, sprejeto. litre 19. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa postanejo brezpredmetni. Nekateri predlogi sprememb. In nadaljujemo 159. ovski. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 164. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 163 in 159. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. ITRE 19. Za. Proti vzdržani sprejeto. 165. Ja, torej, nadaljujemo pri tretji ali ne, 166 in 167 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 169 za, proti vzdržani zavrnjeno. 163 in 159 za proti vzdržani zavrnjeno. Tukaj bi vključen tudi tran 18, tako da nadaljujemo 163 in 159. Se upravičujem, pravi predsednik, tran 18, drugi del, te moramo glasovati za proti. Vzdržani zavrnjeno. Sto triinšestdeset in sto devetinpetdeset in sto oseminšestdeset skupaj, Weisgerber in ostali, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. ITRE devetnajst tretji del, za. proti, vzdržani, nisem dobro videl, preverjamo, ITR 19, konec glasovanja, sprejeto. Dann machen wir weiter bei Nadaljujemo pri ITRE 19, četrti del in Antonesko 171 za, proti, vzdržani, zavrnemo. 163 za, proti, vzdržani, zavrnemo. 159 za, 159 za. Aha, ta dva sta bila skupaj, tako da gremo na 168 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Konsolidirani predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo konsolidirani predlog spremembe 7. Konec glasovanja. Tako da sedaj vsi vidimo, kakšen je bil natančen rezultat. Zavrnjeno. 146 in 156 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. ITRE 20 in 148 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 149 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 145 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani zavrnjeno, šest za, proti, vzdržani zavrnjeno, 157 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Tran 19 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 147 za, proti, vzdržani, sprejeto. Konsolidirani predlog spremembe 16. In še predlog spremembe 7 poročevalca za. Proti. Vzdržani, sprejeto. Konsolidirani predlog spremembe 17 plus 8 poročevalca za. Vzdržani, proti, vzdržani, sprejeto. Konsolidirani predlog spremembe 18 in 9 poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedmi člen, predlog spremembe 175 za, proti, vzdržani, zavrnemo. 173 in 176 in tudi ITRA 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 174 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 107 in 179 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 178 in 179 in ITRE 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 180 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 182 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Še enkrat, 182 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 183, 181 in ITRE 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 184 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 186 za, proti proti, vzdržani, zavrnjeno. 187, 188 in ITRE 24 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 185 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 8. Običajno glasovanje za proti, vzdržani sprejeto. 189 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 190, 191, 192 in itre 25 za, proti, vzdržani sprejeto. 172 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. 196 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 197 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 193 prvi del, 194 prvi del, 195 in itre 26 prvi del za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržanje zavrnjeno. 23 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 193 drugi del, 194 drugi del, za, proti, vzdržani zavrnjeno. 198 prvi del in 199 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 8. člen. 200 in 203 za, proti, vzdržani, zavrneno. 202 za, proti, vzdržani, zavrneno. 201 za, proti, vzdržani, zavrneno. ITR 26 za, proti, vzdržani, zavrneno konsolidirani predlog 11, za, proti, vzdržani sprejeto. Mm, prehajamo na naslednjo stran. 211, 212, 199, 213 in 198 drugi del. Za, proti, vzdržani zavrneno. 214 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 215, 216 in 217, pa tudi 198 in 199 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 218 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 219 220, 221, 222 in 198 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 199 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 224 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 223 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. Konsolidirani predlog 12, za, proti, vzdržani, sprejeto. Konsolidirani predlog 19, za, proti, vzdržani, sprejeto. Tran 23 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 229, prvi del in 230 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 9. Skupaj z 229 in 231 za, proti, vzdržani, sprejeto. 232-233 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Tran 24 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 235 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 236, 237 in ITRE 27 za, proti, proti, vzdržani zavrnjeno. 239, itra 28 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 238 in 240 za, proti, vzdržani sprejeto. 234 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani. Preverjamo. 234. Zeleni imajo glas preveč. Nikoli nas ne more biti preveč, pravi šliter. Dobro, sedaj vse lepo in prav, konec glasovanja. Sprejeto. 33 proti 29. Sprejeto. Tran 25, ITRE 29 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Tran 26, ITRE 30 za, proti, zdržani, zavrnjeno. ITRE 31 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sprejeto. Poročevalec, 13, za. Ne, to ni brezpredmetno. Kompromisni predlog 10 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Konsolidiran predlog spremembe 21 za. proti, zdržani, zavrnen. Preverjamo. Ja, za zabavo malo, kaj? Za zabavo bomo torej glasovali. Glasujemo elektronsko. Zavrnjeno. Hm, presenetljiv rezultat, pravi predsednik. 241 za, proti, zdržani, zavrnen. 242 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Dobro, preverjamo. 242 glasujemo. Glasovanje je končano. Res zelo natesno, ampak zavrnjen je ta predlog spremembe. 243, 244, 245, 23, 32 za, proti, zdržani, sprejeto konsolidiran amadma 22 z 246, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 247 za. Torej, preverjamo konsolidiran amadma 22 in amadma 246. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Aha. Ja, zavrnjeno. Dejansko zavrnjeno. Dobro. 247 lopaž. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 248 za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Stran 29 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 249 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. ITRE 33, prvi del, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. 250 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 253 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Konsolidiran amantma 10. 10. Torej, deset smo že sprejeli na podlagi prejšnjega glasovanja. Ko smo o konsolideranem amadmaju devet glasovali. Dobro, konsolideran amadma šest potem je tudi brezpredmeten. Kar nekaj smo si prihranili. Gremo na stran 27. Šlutar Harms, 266. amandma, kdo je za? Proti? Držani, zavrnjeno. 267 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 268 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 270, 269, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 271. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 272 za, proti, zdržani, sprejeto. 273 za, proti, zdržani, sprejeto. 275, 276, 276 do je za. Ah, ni brezpredmetno, dobro, v redu. I333 tudi ni predmet, je brezpredmeten. 11. kompromisni predlog, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. 278, 279, 280, 281, ITRE 33, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 277 za. Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 282, 283, 251, 252. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Kompromisni predlog številka 12 in 284 je mandma. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. konsolidiran predlog spremembe 8, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Člen 12, odstavek 7, 285, enako 286, 288, 289, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? sprejeto. 15. Pri 15 glasujemo o prvem delu. Kdo je za prvi del? Do proti? Do proti? Še enkrat, kdo je proti, prosim? Kdo se je zdržal? Sprejeto. Drugi del je brezpredmeten, če hočete, lahko tudi preverjamo. 15. predlog spremembe, prvi del, glasujmo. Konec glasovanja. sprejeto. 287, ITRE 33, kdo je za? Proti? Zdržani? Ta dva sta brezpredmetna. Ker smo že sprejeli. Sedaj glasujemo o kompromisnem predlogu 7. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 290. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. ITRE 34 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 3 za proti, zdržani sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti, zdržani sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 5 za, proti, zdržani sprejeto. Kompromis 6 za, proti, zdržani sprejeto. Sedaj prihaja na vrsto priloge. ITRE 35, prvi del za proti. Preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 291 do za. Je brezpredmeten, dobro. 1991. Nadaljujemo z konsolidiranim amantmajem 2. Kdo je za konsolidiran amantma 2? Za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno? Zavrnjeno? 295 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 294 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 296 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. konsolidirani amandma številka 3. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 297 za. Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Itre 35. Za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 298 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. Itre 35. Tretji del. Za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 299 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 300 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 301, 302 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 303 za. Proti. Vzdržani sprejeto preverjamo. Elektronsko glasujemo o amantmaju 303. Konec glasovanja. Zavrnjen je ta predlog spremembe. 304 za, proti, zdržani, zavrnjen. 305-306 za in I3 37, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. 307 za, proti, zdržani, zavrnjen. 308, 309 in tran 32, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. 309. 310 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Preverjamo 310. Konec glasovanja. Zavrnjen. 311 za. Proti, zdržani, zavrnjen. Konsolidiran amantma 23, gza, proti, zdržani, sprejeto. Potem sedaj uvodne izjave, številka 17, predlog spremembe za. Zdaj proti. Še enkrat. Premalo rok se dviguje. 17. Do je za. Dvignite roke. Do proti. Zdržanje ni zavrnjeno. Itre 2. Za. Proti. Zdržanje sprejeto. 18 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 20 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 19 in itre 3 za, proti, zdržani, zavrnjeno konsolidiran amantma 20 in 21 za, proti, zdržani, sprejeto. 22 za, proti, zdržani, sprejeto. Itre 4, kdo je za? 4. proti, vzdržani, bomo preverili, preverimo elektronsko. Amadma I3-4. Konec glasovanja. Sprejet je ta predlog spremembe, oziroma amandma. Nadaljujemo s 24 in 25, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Šestindvajset je brezpredmeten, sedemindvajset je brezpredmeten, osemindvajset. Kdo je za osemindvajset? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem imamo 30, 31, 33, itre 5, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32 za. proti, vzdržani, zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Itre 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36, 37 in 39, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Tran 1, za, proti, zdržani, zavrnjeno. 38, za, proti, zdržani, zavrnjeno. 40 za, proti, zdržani zavrnjeno. Ena za, proti, zdržani sprejeto. 42 za, proti, zdržani zavrnjeno. 43 za, proti, zdržani zavrnjeno. 46, 41, 44 in 37, kdo je za? proti, zdržani, zavrnjeno. 46, drugi del, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 45 za, piti kajnen, za, proti, zdržani, zavrnjen. 32, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno 47 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Tran 3 za, proti, zdržani, sprejeto. Itre 8 za, proti, zdržani, sprejeto. Itre 9 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 48 za, proti, zdržani, sprejeto. proti zdržani zavrnjeno. 49 za, proti zdržani zavrnjeno. 50, tran 4, kdo je za, proti zdržani zavrnjeno. 51 za, proti zdržani zavrnjeno zavrnjeno. Itre 10 za. Proti. Stržani bomo preverili elektronsko. Itre 10, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjen. potem 54, to je za, proti, zdržani, zavrnjeno, tran 5 in 53, to je za, proti, zdržani, zavrnjeno, 52 za, proti, zdržani, zavrnjeno, vzdržani, sprejeto. Kompromis številka ena, kdo je za? Hvala, proti. Zdržani, sprejeto. Kompromis dve, za, proti. Zdržani, sprejeto. Matijas, predlagam, da prekinemo za pet minut glasovanje, preden bomo prišli do dokončnega glasovanja v zvezi s tem eh, osnutkom poročila. Predsedujoči, se strinjamo, kajti tudi mi moramo nekaj preveriti, torej kratek odmor. Seid ihr alle da? Ste vsi ponovno tukaj? Ähm, Preden pridemo na dokončno glasovanje, moramo še enkrat glasovati o treh eh, predlogih sprememb, na katere smo pozabili. Stran 30, prosim, da tam odprete vaš glasovalni seznam, priloge. Rekl sem, da, smo, da so ti, te priloge že drugje pokrite, ampak ker četrtega predloga spremembe nismo sprejeli, moramo sedaj priti sem na 30. To stran. 291, 292 in ITRE 35, drugi del. Od teh bomo sedaj še glasovali, preden pridemo do dokončnega glasovanja. Stran 30, še enkrat. 291. Vils, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Potem 292. Kdo je za? Vajs Gerber, Grostet in tako naprej. Proti? Zdržani? Zavrnjeno. In, no dobro, preverimo. Predlog spremembe je 292. Glasujemo. Glasovanje je končano. Zavrnjen. In itre 35, drugi del. Kdo je za? proti, zdržani, tudi zavrnjeno. Dobro, sedaj smo o vseh predlogih spremem glasovali, sedaj pa končno glasovanje elektronsko glasujemo. Poimensko torej glasujemo. konec glasovanja. 31 za, 25 proti, 2, 2 vzdržana glasova. Prehajamo na drugo glasovanje, eh, predlog zakonodajne resolucije. Glasujemo. Konec glasovanja. 32 za, 15 proti, en zdržani glas. Čestitam poročevalcu Martinu Kalananu. Eh, poročevalec. Pod predsedojoči. Uh, nisem prišel na glasovanje o osnutku poročila, ali mi lahko poveste, kakšen je bil izid. Hvala lepa. Preden vsi odidete, bi se želel zahvaliti zlasti vsem poročevalcem v senci. To je bil zelo zahteven postopek. Vem, da se nismo dogovorili o kakršnih koli kompromisih, ampak eh, zahvaljujem se vsem za sodelovanje. Eh, pot je bila dolga, težka. In uh, Eh, politične razlike so sicer obstajale, vendar so bili delovni odnosi zelo dobri in eh, dobro smo delali in zlasti se zahvaljujem še enkrat eh, poročevalcem Senci za potrpežljivost. Hvala. Torej, poročilo 31.5 proti 25 je bil dokončni rezultat. 31.25 in dva vzdržana za osnutek oziroma predlog poročila pa 32 za, 25 proti, en vzdržani glas. Točka dnevnega reda številka 13 je sedaj na vrsti. Informacije o zdravilih na recept. Gre za spremembo uredbe številka 726 iz leta 2004. Poročevalec je Kristofer Fjellner. Pressure, like to to Mikrofon, prosim. A, napačen mikrofon uporabljam, se opravičujem. Vem, da nimamo veliko časa, zato bom kratek. Želel sem vsem zahvaliti, ki so sodelovali eh, z mano za eh, pripravljenost do kompromisa. Če bi bili pred enim letom rekli, da bomo v takšni situaciji, v kakršni smo, tega ne bi bil verjel. Eh, sploh ne eh, bi pričakoval tašne eh, podpore za konsolidirane predloge sprememb. In kar zadeva moj dosežek, bi pa rekel, da je v glavnem to zasluga mojih poročevalcev v senci, zasluga njihovega konstruktivnega duha. Najlepša hvala. Okay. Hvala za zahvalo vsem, ki so sodelovali pri tem. Gospod eh, predsedujoči, zelo na hitro nekaj besed po našem poročevalcu. Kot je ravno kar povedal gospod eh, Fešter, naš poročevalec, smo veliko naredili, dosegli velik napredek pri pripravi teh dveh besedil. Mislim, da je bilo zelo, zelo pomembno, da smo lahko na ta način delali. Še nekaj razlik v mnenjih obstaja. E, to se bo videlo tudi pri glasovanju, ampak kompromisa ena in dva e, sta še nekoliko e, nedodelala, ampak sicer nam je uspelo tako, da bodo zahvaljujoč nam pacijenti po celi Evropi lahko bolje obvečeni in bolje zdravljeni. Dann, äh, Karl Schlitter zu. Oh. Sedaj pa še Karl Šliter o enem od predlogov sprememb. Najprej se želim poročevalcu zahvaliti. Mislim, da je bil dialog eh, zelo konstruktiven vse čas tega eh, procesa. Zato bi želel umakniti svoj predlog eh, spremembe številka 3. Kaj ti? Eh, prvotni predlog komisije ni bil eh, izvedljiv, ampak zahvaljujoč konstruktivnemu sodelovanju imamo sedaj takšen predlog, ki je lahko dobra podlaga za eh, nadaljne delo. Zato umikam svoj predlog spremembe številka 3 o zavrnitvi. Tako, sedaj lahko začnemo s predloga sprememb 6 in 7. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. 8 in 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 10 in 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13 za 13 za proti vzdržani zavrnjeno. Trinajst in štirinajst sta bila enaka, sedaj pa jim kot tri za proti vzdržani in sprejeto. Imko 4 za, proti. Smo pri Imko 4, ne ITRE 4. ITRE 4 je brezpredmeten. Imko 4 za, proti. Vzdržani, sprejeto. 2 za proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo predlog spremembe 2. Konec glasovanja. predlog spremembe dve je zavrnjen. 15 in 16 za, 15 proti, vzdržani, preverjamo. konec glasovanja. Sprejeto. Imko 5 in ITRE 5. Ne, to je brezpredmetno, tako da prehajamo na 17. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 7 in ITRE 7 za, proti, vzdržani sprejeto. Številka 19 za, proti, vzdržani in zavrnjeno. 20 in 21 za, proti, vzdržani sprejeto. 22 za, proti, vzdržani sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. ITRE 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. ITRO IMKO 8 je prespredmeten. 23 šljuter za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 24 za, proti proti, vzdržani, zavrnjeno. Štiriindvajset preverjamo, to želi kar šljuter. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani zavrnjeno, 30 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 31 za, proti, vzdržani tudi zavrnjeno. Uvodna izjava 1, imko 1 i 3, 1 za, proti, vzdržani sprejeto, 1 poročevalca za, proti, proti, vzdržani sprejeto in kot dve za, proti, vzdržani sprejeto, itre dve je brezpredmeten, predlog smembe pet za, proti, vzdržani zavrnjeno, itre tri za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa končno glasovanje, elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 52 glasov za, 2 proti, 3 vzdržani. Čestitke poročevalcu za ta rezultat in za dobro upravljen projekt. Popraviti moramo še drugo glasovanje, ker gre za zakonodajno poročilo. Glasujemo še o osnutku zakonodajne resolucije. Glasujemo. Konec glasovanja. 51 glasov za, 2 proti, 3 vzdržani. Še enkrat čestitke poročevalcu. Sedaj pa prehajamo na točko 14 na našem dnevnem redu. Gre za direktivo. Antrag 221 von EVP kommt vorhin. Ja, das habe ich in das Voting List markiert. Ne? Das Tako, to je spet bolj obsežno glasovanje, kot lahko vidite. Ja. Karl Schlüter, obdržimo predlog svojembe 29. Iz istega razloga kot prej umikamo svoj uh, predlog spremembe v zvezi z zavrnitvijo iz istih razlogov. Prav. Torej, nadaljujemo s prvim členom. Kompromisni predlog 1 za proti. Zdržani sprejeto. Kompromisni predlog 2 za proti. Vzdržani sprejeto. Konsolidirani predlog sem imel 1 za proti. Proti? Vzdržani sprejeto. Konsolidirani predlog spremembe 2. Za? Proti? Vzdržani? Preverjamo. Beendet. Konec glasovanja. Zavrneno konsolidirani predlog 3 za, proti, vzdržani sprejeto, konsolidirani predlog 4 za, proti, vzdržani sprejeto, konsolidirani predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani sprejeto. 82. Glasujemo o prvem delu za, proti, vzdržani sprejeto. Imko 11 za, proti, vzdržani sprejeto. 83. Glasovanje po delih. Prvi del za. Erster Teil. Prvi del. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Imko 12 in itre 7. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 84. in 85 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 86 za, proti, vzdržani sprejeto. 87 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 88, 89 in itre 8 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani sprejeto. 90 za, proti, vzdržani sprejeto. 91 za, proti, vzdržani sprejeto. 93 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 94 za, proti, vzdržani sprejeto. 97 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 96 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 95 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržanje sprejeto. 10 za, proti, vzdržanje sprejeto. Osemindevetdeset, žil pa njo za, proti, vzdržani sprejeto. Devetindevetdeset in sto za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. Stojena za, proti, vzdržani zavrnjeno. 102 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Prehajamo na naslednjo stran. 110 kar šliter za, proti. Proti? Vzdržanje sprejeto. 12. Preverjamo. Preverjamo. 110. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. Sprejeto. 12 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Prehajamo na naslednjo stran. 117. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. In ko 15. Za. Proti. proti, vzdržani, sprejeto. 119 za, proti, vzdržani, sprejeto. Imko 16, 119 preverjamo, ne verjame samemu sebi. konec glasovanja. Sprejeto. Imko 16 za. Proti. Vzdržani sprejeto. O naslednjih moramo glasovati 120 za. proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo 120. Konec glasovanja. Sprejeto. 121 in 122 za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Preverjamo 121 in 122. Konec glasovanja. Sprejeto. ITRE 12 za. Proti? Vzdržani, zavrnjeno. 123, 124, za, proti, vzdržani, sprejeto. 125, za, ta je brezpredmeten, da, drži, smo že na naslednji strani 126 in ko 18 za, proti, vzdržani sprejeto. in imko 19 za proti vzdržani zavrnjeno 13 preverjamo 127 in Intko 19. Prejeto. Trinajst poročevalec za proti vzdržani, sprejeto. Die Abstimmungsliste. Glasovalni seznam pravi, da je 129 brezpredmeten, če je sprejet konsolidirani predlog 3. Tukaj pa gre za to, katere informacije so dane na voljo, bi naj bile dane na voljo. In Tukaj bi ta predlog spremembe še nekaj dodal. Po členu 1.5, po predlogu komisije, in zato bi sedaj to prebrala, imeli bi torej še dodane vse informacije, poleg navodila za uporabo, tako bi jasno ločili te najpomembnejše podatke od drugega dela besedila. Tukaj bi na kratko podali opis zdravil, ki jih bolnik potrebuje, da bi lahko razumel tveganja in uporabnost določenih zdravil in no, uporabljal. Mnenja sem, da bi to kot dodatek lahko sprejeli in sprašujem poročevalca, če se s tem strinja. Also, die Meinung hier. Torre mnenje tukaj za predsedniškim pultom je, da je bilo to zajeto v konsolidiranem predlogu 3 in da sedaj ne bi smeli o tem več glasovati. Zato bom dejal, da je to že bilo urejeno, da smo o tem že glasovali in ne bomo več glasovali. Something shouldn't be inside. Včasih je kompromis tudi tak, da kaj ni zajeto. To je bilo zajeto, pravi predsednik. Nadaljujemo 128. A ne, tudi brezpredmeten, pravi predsednik. Vse je brezpredmetno. To je pravzaprav prednost prejšnjega glasovanja. O, veliko smo že obdelali, odlično. Na, ja, wo ist denn das hier? Ja. Seite 15. Stram 15. 187, Gilles Parnion, za. Gilles euh, L'amendement est retiré. Euh. Omikam, prédoc spremembe. So, 188. Bravo. Tudi 188 est omaknen. Tako da prehajamo na imiko 31 za. Proti. Vzdržani sprejeto. ITRE 23. ITRE 23 za proti, vzdržani zavrnjeno. 189 in imko 32 za, proti, vzdržani sprejeto. ITRE 24 in ITRE 25 oziroma ITRE 24 samo jezikovni, ITRE 25 za, proti, vzdržani sprejeto. ITR 26 za proti vzdržanje zavrnjeno. Sto enaindevetdeset in sto dvaindevetdeset za proti vzdržani zavrnjeno. Sto triindevetdeset za proti vzdržani zavrnjeno vzdržanje zavrnjeno. ITRE 27 za proti vzdržanje sprejeto. 194 za proti vzdržanje zavrnjeno. 195 za proti vzdržanje zavrnjeno. 196 in imko 33 za proti vzdržani sprejeto. Sto sedemindevetdeset Marina Janakodakis za proti vzdržani sprejeto. 3, 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. 198, 199 in 200 za, proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zakaj želite preveriti? Prav, preverjamo ITRE 30. Everybody voted. Ste vsi glasovali? Poročevalec je bil za. Odlično. 201 za, proti, vzdržani, sprejeto. 204 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 205, 206 in 207 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Imko 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 208 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 in 209 za, proti, vzdržani, sprejeto. 210 za, proti, vzdržani, sprejeto in Emiko 35 za proti vzdržanje sprejeto. 19 za proti vzdržanje sprejeto. 212 za proti vzdržanje sprejeto. 217 za proti vzdržanje sprejeto. Proti? Vzdržani? Sprejeto. za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 225 in 226 za, proti, vzdržani, sprejeto. 227 za, proti, vzdržani zavrnemo. Dvesto osemindvajset za, proti, vzdržani sprejeto. ITRE trintrideset za, proti, vzdržani zavrnemo. 229 in 230 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. Peter Lize. Hvala lepa, gospod predsednik prosil bi, da pri 231 glasujemo ločeno drugi del, ki se začne z by way of derogation do konca. Bi naj bil ločen od prvega dela. Če nihče ne bo ogovarjal, bi bil hvaležen, da bi to storili na ta način. Je kdo proti? Ne. Glasujemo če vsi veste, o čem glasujemo. Najprej torej o prvem delu. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Še drugi del? Za? Proti? Tudi sprejet. 233 za. proti, vzdržani zavrnjeno, 234 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 235 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 236 in 237 za, proti, vzdržani zavrnjeno sprejeto. Mislim, ampak preverjamo. Konec glasovanja. Ja, se je splačalo preveriti, zavrnjeno. Pa se to vidimo, praviš, ne, gledaj. 238 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. 239, 240 in 241 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 244 za, proti, vzdržanje, sprejeto vzdržani zavrnjeno. 245 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 21 za, proti, vzdržani sprejeto. 247 in 38 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani sprejeto. 248 za, proti, vzdržani sprejeto. I336 za, proti, vzdržani sprejeto. In ko 39 za, proti, vzdržani sprejeto proti. Vzdržani sprejeta. 256 za, proti, vzdržani zavrneno. 257 za, proti, vzdržani zavrneno. 258 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 259 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 23, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdržanje sprejeto. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Prehajamo na naslednjo stran. In ko 42 in 267 za, proti vzdržani sprejeto. To je 168 za, proti, vzdržani sprejeto. 269 za, proti, vzdržani zavrneno. 270 za, proti, vzdržani zavrneno. 273 za, proti, vzdržani zavrneno vzdržani zavrnjeno, 272 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 271 in inko 43 za, za, proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 38 za, proti, vzdržani sprejeto 274 za, proti, vzdržani sprejeto 275 za, proti,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 Und dann geht's weiter. Wo? Abstimmung beendet. Konec glasovanja. Sprejeto. 280, Korin Lepaš za, proti, vzdržani sprejeto. 283 za proti, vzdržani zavrnjeno, 282 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Naslednja stran, 285, Jerži Maštaka, za, proti, vzdržani zavrnjeno, 286 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani sprejeto. ITR 40 za, proti, vzdržani sprejeto. 287 in IMKO 45 za, proti, vzdržani sprejeto. 288 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. 289 za, proti, vzdržani sprejeto. Dvesto enaindevetdeset za, proti, vzdržani, preverjamo. Hvala lepa. Konec glasovanja. Spreto. ITRE 42 za. Proti. Vzdržani. Spreto. torture. No, it's Zwei vierundneunzig. Dvesto sta identična. Tako da nadaljujemo 24 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. 25 za, proti, vzdržani sprejeto, 26 za, proti, vzdržani sprejeto, 27 za, proti, vzdržani sprejeto, 295 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa vodne izjave. 30 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 31 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 32 za, proti proti, vzdržani zavrnjeno, 34 in imko 1 za, proti, vzdržani sprejeto, 35 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 1 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno, 36 v delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. 37 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 38 za, proti, stržani, zavrnjeno. 39 za, proti, stržani, sprejeto. 40 za, proti, stržani, sprejeto. Itre 1 za, proti, stržani, sprejeto vzdržani sprejeto. 42 in imko 2, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 2 za, proti, vzdržani sprejeto. Imko 3, kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejeto. 43 za, proti, zdržani, zavrnjeno. In ko štiri, za, proti, zdržani, sprejeto. Štiriinštirideset in petinštirideset za, proti, zdržani, zavrnjeno. Tri, za, proti, zdržani vzdržani, sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednja stran. 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 za. Glasujemo v prvem delu samo, kdo je za. Nessa Childers, kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Zavrneno. Potem pri pet tudi glasujemo samo v prvem delu, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 55. Ucki za proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 3 je brezpredmeten. Nadaljujemo pri 61 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 59 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 58 za, proti, zdržani, sprejeto. 60 za, proti, zdržani, sprejeto. 61 za, proti, zdržani, sprejeto. Imko 6, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Smo že na zadnji strani, kakšen trik smo uspeli narediti. Itre 6, kdo je za? Proti, Preverjali bomo. Glasujemo elektronsko o ITRE 6. Konec glasovanja. Zavrnjen je ta predlog spremembe. 77 za, proti, zdržani, sprejeto. Imko 10 proti zdržani sprejeto. 80 za proti zdržani zavrnjeno. 75 za proti zdržani sprejeto. 78 za proti zdržani sprejeto proti, zdržani zavrnjeno, 7 za, proti, zdržani sprejeto, 8 za, proti, zdržani sprejeto, 81 z ustnim dopolnilom za, proti, zdržani sprejeto. In potem smo že prišli do uh, zaključnega glasovanja o predlogu poročila skupaj z uh, predlogi sprememb. Glasujemo elektronsko. Kolega Sonik mora še pritisniti na gumb si glasoval? Dobro. Potem smo vsi glasovali 48 za, 1 proti, 3 je vzdržani glasovi. Potem pa še drugo glasovanje o predlogu zakonodajne resolucije. Glasujemo.